Naslednja točka na dnevnem redu je Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, in sicer Iva Makwambale in Freda Boma. Besedo predajam poročevalcem oziroma avtorjem osnotkov resolucij. Kot prva gospa sargentini twee minuten. dank u voorzitter en dank u commissaris eh, dat u hier eh, bij ons bent. het europees parlement vraagt inderdaad. hvala lepa gospa komisarka da ste se nam danes pridružili. evropski parlament skrbi usoda političnih aktivistov iv eh, makambale in pa freda bauma. Ona dva sta člana gibanja mladih, ki se zauzema za demokracijo. To gibanje se imenuje Filimbi, skuša izboljšati um, demokracijo v Kongu in uh, ta dva aktivista sta bila aretirana. Uh, Želimo, da ju ne mudoma izpustijo in da opustijo tudi obtožbe aktivistov, zlasti v Gomi, kjer so se sestali za svojimi um, prijatelji in pa člani. V Kinšasi so, eh, so odkrili tudi masovno grobišče, odkrili so ga aprila, polno je kosti neznanega izvora, vlada v Kinshasi je omalovaževala ta pojav. Eh, agencija oziroma organizacija Human Watch pa meni, da bi lahko šlo za masovne poboje. Sedaj pozivamo vlado v Kinshasi naj izvede preiskavo tega dogodka. Uh, Družine pogrešanih pa morajo vedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi ljubljenimi in kje so. Leto se bo do v Demokratični republiki Kongo tudi volitve, eh, zato moramo še toliko bolj pozorno spremljati situacijo. Želo žalostno bi bilo, če bi te volitve bile razlog za nadaljne eskalacije, ki bi lahko ogrozile prihodnost te države. Prav. Hvala lepa, naslednji gospod Ignacio Korao, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospa komisarka. Razprava, ki zdaj teče v zvezi z Demokratično republiko Kongo, je zelo podobna temu, o čemer smo že govorili v primeru Burundija. Gre za aktiviste, ki jih zapirajo, torej aktiviste, ki ne sprotujejo vladi ali ki se ne strinjajo z namerami predsednika, da vedno znova podaljšuje svoj eh, mandat, no vsi ti končajo v zaporu. Zato izražamo vso našo podporo tem aktivistom in tudi pozivamo vlado Kinshasi naj ne mudoma izpusti, izpusti eh, ta dva fanta, ki so ju zaprli. Kar zadeva Demokratično republiko Kongo, moramo spomniti to vlado, kakšne zaveze so sprejeli v okviru sporazuma iz Kotonuja. In eh, ta sporazum je potrebno spoštovati in mislim, da moramo izvajati čim več pritiska v to smer. Hvala lepa. Gospod Demes Makar. In de eh, nasle van onlusten in Burundi in de centra... Hvala lepa. Po nemirih v Burundiju smo priča tudi problemom v Demokratični republiki Kongo. Tam določeni ljudje protestirajo, skušajo izboljšati uh, stanje demokracije. Nedavno je skupina mladih ljudi organizirala kampanjo, 30 ljudi je bilo aretiranih, številni so bili medtem že izpuščeni, ampak uh, Fred Bauma in Ifma Kambala sta še vedno v zaporu. Uh, obdolžena sta izdaje. Skratka, gre za državo, ki ima veliko mladih talentov, ampak zelo skrumpiran režim. Spomnimo se dr. Denisa Mukvege in, in njegove bolnišnice, Eh, tudi njega preganjajo zaradi domnevno neplačanih računov. Čeprav tukaj govorimo o Saharovem nagra nagrajencu in res je ironično, da tisti, ki si prizadevajo storiti nekaj dobrega za državo, končajo za zapahi. Gospod Venta, skupna rezolucija Evropskega parlamenta glede Demokratične republike Kongo je pomemben politični signal za države v tej državi. Zato mm, skupaj s kolegi pozivam te oblasti naj čim prej izpustijo Iva eh, Mukambale ja, in Freda Pauma iz eh, zapora. Dejstvo je, da Republiko Kongo opredeljujejo kot demokratično, mm, ampak vsakršen pojav pluralizma ali opozicije oblastem v zadnjem času povzroča zelo negativne reakcije oblastnikov. Predvsem eh, aktivisti mladi aktivisti tega ne razumejo kot demokracije. Enako je da za svobodo izražanja in svobodo zdrževanja. Nekaj deset mrtvih v začetku letošnjega leta kažejo na to, da se oblasti v Kinshasi nekako pomikajo v smer tega, kar se dogaja v Burundiju. Dovolite v Kongu manjka še leto dni, zato je nadaljna podpora Evropske unije za eh, ta volilni proces odvisna tudi od eh, nadaljne demokratizacije te države. Madame de Pite, Marie-Christine. Hvala lepa, zdaj pa gospa Veržija, minuto in pol. Merci pour votre français, monsieur le président. Hvala za uvod v francoščini, predsedujoči. 25 let diktature, eh, 15 let državljanske vojne, ki so instrumentalizirale sosednje države ravno zato, da bi prevzeli oblast nad eh, naravnimi bogatstvi, več kot 7 milijonov mrtvih po podatkih Karitesa. Eh, Gre za milijarde evrov, ki jih eh, predvsem služijo mednarodni kriminalci, ampak dejstvo je, da ta država igra ključno vlogo in nekateri so plačali za demokracijo s svojim življenjem, enako kot eh, januarja letos, ko so nasprotovali namenom Žozefa Kabile, da spremeni zakonodajo in da ostane na oblasti. Eh, gibanja mladih eh, kot Filimbi in številna eh, drugi se borijo proti temu. Iv Makwambala in Fred Bauma sta zdaj ravno iz teh razlogov zaprta in Evropska unija mora storiti vse za to, da se jo izpusti in tudi za to, da kot zahteva opozicija, da sodeluje tudi mednarodna eh, medijacija, ki bo zagotovila kar se da pluralne prihodnje volitve in mislim, da ima ljudstvo Konga vsekakor pravico do tega. Eh, merci beaucoup, madame député. Uh, eh, e ja, ora, el signor deputado. Hvala. Sedaj pa gospod uh, Javier Nard za eno minuto. Eh, hvala, da ste me nagovorili v španščini. Eh, torej, to, da se Kongo imenuje Demokratična republika, je protislov, je gre za dinastijo, ki temeli na zatiranju in korupciji. Eh, naj pridem kar na bistvo. Poglejte, mm, mm, vprašati se moramo, kaj je ta Eh, mm, sporazum iz Kotonuja, ker imamo določene člene, ki jih preprosto ne spoštujemo ali jih premalo izvajamo. Eh, če bi jih spoštovali, bi morali demokratični republiki Kongo eh, se jim jasno postaviti nasproti. Ehm, Želim, da se upošteva predvsem 13. točka, ki zahteva, da se poštuje 76 in 70 člen sporozuma iz Kotonuja eh, ali pa devet in šestindevetdeset eh, in na podlagi tega lahko sprožimo tudi ustrezen postopek. Če tega ne bomo naredili, potem eh, ne spoštujemo teh sporozumov in počnemo nekaj, kar se meni zdi odvratno, sicer se gremo nekakšno demokratično hipokrizijo. Hvala lepa. Minuto Jozef Weidenholzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Demokratična republika Kongo je zelo nestabilna država, dogaja se veliko kršitev človekovih pravic in uh, pogosto se s to državo ukvarjamo uh, tukaj v parlamentu na zadnje maja, ko smo govorili o konfliktnih mineralih in pa pred enim letom, ko je dr. Mukvege dobil Saharovo nagrado. Uh, Eh, za mir. Eh, to je bila zelo slavnostna seja in on je eh, takrat zelo jasno spregovoril o tem, nagovoril je tudi ljudi na tribuni, govoril je priseljencem, ki tukaj živijo, menil je, da se ta Eh, država nujno mora spremeniti. No, eh, še vedno je situacija tam problematična. Dva aktivista za človekove pravice sta v zaporu. Um, zahtevati moramo njuno nemudno izpustitev in pa pozvati komisijo k temu, naj pritisne na to državo, naj stori vse, kar je možno za to, da bi ta država um, končno postala bolj demokratična, po volitvah, ki bodo let, letos eh, ki bo do v letošnjem letu. Hvala lepa, sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej Marija Arena v imenu uh, eh, SD. ja, naj samo spomnim, da ne, nisem iz vrste ELS, ampak SD, predsedujoče. Ja, se opravičujem, nihče ni popoln, imate prav. Mislim tudi, da se ELS eh, e ne bi strinjala. Eh, no, hvala, gospod predsedujoči. Fred Boma in Iv eh, Makwambala sta dva mlada kongoška državljana, ki sta trenutno priprta v Kinshasi, zgolj zato, ker sta se družila z drugimi mladimi afričani, zato da bi se borili za pravice, državljanske pravice, za svoboščine in demokracijo nekaj mesecev sta se skrivala eh, pri mednarodnih eh, obaševalnih službah in zdaj je jih obsojajo, da sta pripravila poskus eh, umora predsednika zgolj zato, ker sta se družila oziroma združevala z drugimi. Pomembno je, da Demokratična republika Kongo umakne vse obtožbe na njen račun in tudi na račun giban Filimbi in eh, Luča, ki sta ključnega pomena v predvolilnem obdobju in preko teh eh, giban se mora razviti državljanstvo mladih, sicer bo zopet kaos eh, prevzel oblast v Kongu in vse, kar potrebujemo aktiviste, ki delujejo v prid demokraciji. In Hvala in eh, še enkrat sem vas, se vam opravičujem. Eh, seveda ste članica skupine SD. Naslednji govornik, gospa poslanka Dita Čeranzova v imenu skupine Alde. Za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Močna civilna družba je bistvenega pomena za vsak demokratični proces. V Kongu imajo civilne družbe posebno vlogo, zapolnijo lahko vrzeli, ki jih pušča za seboj država, ki ne poskrbi za državljane. Miroljubno državljansko ravnanje ne bi smelo biti kaznovano. Kongo ne more zatirati svojega ljudstva, ne more jim odreči pravice do tega, da se mobilizirajo. Um, nedavne kršitve so bile usmerjene proti gibanjem mladih in uh, politične opozicije in to je še toliko bolj moteče. Um, Freda Baumo in Iva Makvambalo bi morali izpustiti iz zapora, enako tudi druge politične aktiviste. To bi bil lahko prvi korak k spravi. Kongo mora omogočiti aktivno civilno družbo dinamična civilna družba eh, poskrbi za pravičnost v družbi, prav, eh, prav tako pa ima tudi možnost reševanja eh, skupnih problemov. Um, oblasti v Kongu bi morale to pozdraviti kot nekaj pozitivnega, ne pa takšno gibanje napadati kot nekaj, kar jih ogroža. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI. Ivan Jakovčić je prvi. Možemo se svi pitati... Hvala, vsi se lahko vprašamo, gospod predsedujoči, ali je to uvod v predvoljeno kampanjo, ali sta Makambala in Bom nova simbola odpora v Kongu, ali sta morda novi žrtvi tega, kar lahko pričakujemo do samih volitev v Kongo? Kdo bo še naprej kradel v tej državi? Kdo bo še naprej imel korist od tega, kar se dogaja v Kongu na popolnoma nedemokratičen, neciviliziran način? In lahko se vprašamo tudi, kdo v Evropi ima morda interes za takšno dogajanje v Kongu in kdo v Evropi ima morda interes od režima v Kongu. Mislim, da moramo biti iskreni z, eh, drug z drugim in uh, odpreti za ta vprašanja. Kajti eno je jasno, tudi Evropa ima svoje interese v Kongo in če jih imamo, potem poskušajmo to državo, to prijateljsko državo na nek način spraviti v red. Hvala. Odrvole Fabio Massimo Castaldo. Hvala lepa. Massimo Castaldo je naslednji. Ringrazio nella sua lingua. Hvala lepa. Tudi jaz se vam zahvaljujem na vašem jeziku in vam vračam uslugo. Yves Makwambala in Fred Bauma sta dva mlada aktivista, ki bi morala eh, biti tudi eh, naša. Sicer eh, nima smisla dajati nagrade kot Saharova ljudem kot je Mukwege in potem na nje pozabiti. V Ruandi, v številnih subsaharskih državah je veliko nasilnih konfliktov, pomislimo samo na potencial konflikte v Burundiju. In ta dva aktivista so zaprli samo zato, ker sta iz ražala in izkoriščala svojo, eh, koristila svojo pravico do miroljubnega združevanja. Verjetno so tu še drugi mladi, drugi politični aktivisti in eh, storiti moramo več za to, eh, kaj ti sporozumi s Kotonuja in drugi tovrstni sporozumi ne smejo ostati zgolj mrtva črka na papirju. Fred Bauma je dejal, da nikoli ne bodo sprejeli, da se demokratizacija, ki je že Eh, nekako se začela, se rodila v državi končana. Nihče tega ne more zaustaviti, ne sme zaustaviti, tudi mi se ne smemo zaustaviti in ne dovolimo, da umrejo demokratične želje in aspiracije kongoške mladine. A, pani posel, Kristina. Hvala. Kristina Morvaj. Eno minuto. Plenáris ülés azon élcelődött, hogy az egyik képviselő. Hvala lepa. Ja, prej ste nekoga iz vrst socialistov uh, zamenjali za nekoga iz ELS. Uh, eh, no, to je spodbudilo nekaj smeha, ampak uh, dejstvo je, da med tema dvema skupinama pravzaprav ni nobene razlike, saj skupaj delujeta uh, za kulisjem. Obe skupini menita, da bi se morali osredotočiti na situacijo človekovih pravic v Kongu, to, kaj. Uh, to, kar se dogaja v Mačarskem, pa jih ne zanima. Leta 2006 uh, eh, smo imeli nasilje nad mačarskim ljudstvom, uh, eh, nasilje izvajala policija, to je počela socialistična vlada na Mačarskem. Uh, eh, no, uh, poli policija na. Mačarskem sedaj uh, je pravzaprav pod zaščito svojih socialističnih kameradov. Skratka, med tema dvema skupinama tako ali tako ni nobene razlike. Aj, a, most Kasenem. Hvala lepa, gospa Morvaj. We have European Commission Commissioner. Sada pa imenu komisije Cecilija Malmström. Very much, President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, to je bila res zelo pomembna razprava. Slišali smo pomembno sporočilo, ki ga bomo predali tudi visoki predstavnici. Čutimo, da nam uh, Evropski parlament daje močno podporo pri tem, da se prizadevamo za izpustitev Iva Makvambale in, in Freda Bauma ter drugih aktivistov. Uh, številni so bili aretirani na. Uh, delavnici gibanja Filimbi v Kinšasi, eh, ki si prizadeva za to, da bi vključili mlade v civilno družbo. Eh, številni so bili kasneje izpuščeni, dva sta pa še vedno pridržana pridržuje jih obveščevalna služba več kot 40 dni brez obtožbe in brez pravne pomoči. Kasneje so bila pres, eh, predana eh, pisanju javnega tožilca in obtožo, obtožena sta bila eh, številnih kršitev. Te obtožbe so neosnovane, nesorazmerne in seveda tukaj obstaja eh, velika verjetnost za to, da so tudi politično motivirane. Eh, Eh, še vedno aktivista nista bila izpuščena. Čeprav ni dokazal za to, da je kdorkoli v tej organizaciji načrtoval turistična dejanja ali ehm, nasilna dejanja. Ampak eh, vlada v Kongu trdi, da je Filimbi načrtovala teroristična in druga nasilna dejanja. Ampak za to ni dokazal. Tako da so te izjave prazne. Seveda bomo še naprej tesno spremljali ta dva primera. Ehm, kontaktirali smo že eh, Ministrstvo za pravosodje in eh, ministristvo v stalnem, eh, predstavniki Evropske unije so stalno v stiku z predstavniki um, organizacije za človekove pravice in odvetnike. Uh, No, eh, treba je pa tudi vzpostaviti dialog z Demokratično republiko Kongo. Ta država eh, je pomemben partner in eh, še zlasti letos je pomembno, da lahko se vsak prosto izraža, da obstaja prosta razprava v javnosti, spoštovanje temeljnih svoboč in človekove pravice. Vse to je tudi del sporazuma iz Kotonuja in uh, kaj se bo zgodilo na tem področju je ključnega pomena za volilni cikel. Mi želimo podpirati Kongo pri tem procesu, ampak želimo, da zagotovi ustrezne razmere, ko gre za politično vzdušje, proračune in pa organizacijo. Evropska unija je večkrat povdarila, da jo skrbi ožanje političnega prostora, zlasti v luči tega, kar se je zgodilo ob spremembi volilne zakonodaje januarja letos. Zavračamo poskuse, da bi instrumentalizirali, pravos, da bi instrumentalizirali sodje ali eh, pritiskali na preiskovalne službe, da bi zatirali novinarje, izstrahovali in tako naprej. Člani varnostne službe so večkrat nezakonito ukrepali in um, kongološke oblasti bi morale takšne primere preiskati. Um, Opozarjamo jih na afriško listino za demokratičnost, pravične volitve in svobodo, ki omogoča svobodo izražanja, pravico do opozicije. Uh, Eh, in zagotovitev neodvisnih in eh, zagotovitev neodvisnega in nepristranskega sodstva. Evropska unija želi podpreti Demokratično republiko Kongo pri demokratičnih procesih. Temu smo namelili tudi več kot 600 milijonov evrov pomoči, ampak eh, kljub temu bomo še vedno um, protestirali, če bo prišlo do kakšnega primera, ki bo tako sporen, kot je ta hvala. V vašem jeziku tak. Najlepša hvala, gospa komisarka. Torej, prejel sem sedem eh, osnotkov resolucij eh, ob eh, zaključku razprave iz istih političnih skupin kot prej.